prosto. Mhm. Ladies and gentlemen, vážené dámy, vážení pánové. Gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da lahko odprem to zasedanje naše delovne skupine. Danes bomo razpravljali o Evropi pravičnosti in o krepitvi pravne varnosti na evropski, nacionalni in lokalni ravni. Najprej vas želim vse pozdraviti tukaj v Evropskem parlamentu, pozdraviti želim tudi sopredsedujočega gospoda Mendeza Devigo. Spravodaje k dnešnjemu tématu pana Avsana. Poro pozdravljam tudi poročevalca gospoda Avsana. Ime mi je Alana Gajduškova in prihajam iz Senata Republike Češke. Naj vam na kratko povem, kako bo potekalo naše delo. Razprava bo potekala v okviru enakih pravil kot na plenarnem zasedanju. To pomeni, da bomo na začetku poslušali prispevke dveh članov nacionalnih parlamentov in potem nekoga iz Evropskega parlamenta. In sicer v vrstnem redu, kakor ste zaprosili za besedo s temi oranžnimi lističi. Sekretarjat bo vodil seznam govornikov in prosim vas, da ste kratki, podobno kot na plenarnem zasedanju boste imeli za čas, čas za govor, tri minute. Sedaj pa ima besedo poročevalec gospod Avsan. Beseda je vaša, prosim. Tak sem je, da je roligt od. Ja. Hvala lepa. Zelo vesel sem, da sem lahko tukaj. Povedati želim samo par besed o tem, o čem naj bi v tej delovni skupini razpravljali verjetno veste, da smo si zadali cilj, ki zaobsega vso Evropo in sicer, da bi dosegli Evropo pravičnosti, zato da bi vsi pravni sistemi v Evropi delovali skladno in usklajeno. S tem pa, da bi morali upoštevati tudi posamezne pravne tradicije in pomemben korak k oblikovanju evropskega pravnega prostora je, da še naprej delamo na vzajemnem priznavanju sodb. To pomeni, da je treba odstraniti ovire za to. Imamo široko vzajemno priznavanje pravnih primerov in sodb in to zahteva tudi, da si države članice med seboj zaupajo in da zaupajo njihovim pravnim službam in tako bi lahko začeli izvajati vse postopke na področju zasebnega prava. Vzajemno priznavanje sodb. Če bomo imeli zaupanje, bi lahko pokrivalo tudi druga območja, naprimer pravice partnerjev, dediščine in oporoke. V kazenskem pravu smo dosegli napredek pri vzajemnem priznavanju sodb, vendar doseči moramo še več napredka tudi na tem področju. Tukaj gre tudi za administrativno stran, naprimer zaščita prič ali žrtev kazenskih dejanj, pa tudi kar zadeva izgubo pravic. Da bi dosegli napredek pri našem splošnem cilju, je treba okrepiti zaupanje med državami članicami. S tem v mislih je Evropska komisija sprejela več ukrepov, namenjenih tistim, ki delujejo na področju zakonodaje. Naslednji pomemben cilj so skupni standardi. Zbliževanje zakonodaje med različnimi državami članicami na področju kazenskega prava, za to bi si morali prizadevati. To bi moralo zajemati resna kazenska dejanja, kriminalna dejanja, terorizem, organiziran kriminal in kriminal, ki je namenjen spodkopavanju pomembnih gospodarskih interesov. Skupni standardi bi koristili skupnemu razvoju, da bi dosegli večjo stopnjo vzajemnega priznavanja pravnih sodb. Na področju civilnega prava bi morali imeti vprašanje približevanja, zbliževanja, tako da bi vzpostavili minimalne standarde. Evropski pravni prostor, poleg vzajemnega priznavanja sod in minimalnih standardov, bi moral vključevati tudi druge ukrepe, ki bi posameznikom omogočali lažji dostop do sodišč in postopkov. To vključuje pravno pomoč, ukinitev jezikovnih ovir in tako naprej. Glede na to smo sedaj identificirali nekaj področji, o katerih lahko imamo poglobljeno razpravo. Prvič, ali obstajajo kakršne koli resne težave pri vzajemnem priznavanju sodb. Drugič, kako lahko okrepimo vzajemno priznavanje in zaupanje. In tretjič, kako lahko pospešimo dostop posameznikov do sodišč. Veselim se že zanimive razprave. Hvala. Děkuji panu eh, Absanovi za ješ... Hvala, gospod Avsan iz švedskega parlamenta. Po uvodnih besedah poročevalca želim, da je dati besedo gospodu Rakočiju iz Polskega sejma. Šanovna pani predsednica, droge panje. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Prihajam iz države, kjer dostop do pravičnosti ni vedno enostaven. Za naše državljane je zelo pomembno, da lahko vedo, da živijo v državi, ki je pravna država, zato da so lahko razsodbe sodišč predvidljive in odgovorne. Vedno več ljudi opaža, koliko koristi imajo od skupne Evrope. Ne gre samo za potovanje ali izobraževanje, ljudje poslujejo z drugimi državami, članicami Evropske unije. In tudi globalizacija ter dostop do interneta silita države, da ponujajo storitve v različnih državah. Štokholmski program govori o Evropi pravičnosti. To ima še poseben pomen za tiste, ki vodijo družbe. Želimo izkoristiti potencial skupnega trga in želimo izpolniti zahteve pogodb. In če želimo to storiti, moramo ukiniti ali odstraniti ovire, ki nam stojijo pri tem na poti zagotoviti moramo vzajemno priznavanje zakonitih ali pravnih aktov v državnih članicah. Podpirati moramo tudi odnose s tretjimi državami. Na ta način bomo poskrbeli, da se upoštevajo tudi interesi naših državljanov. Upoštevati moramo tudi nekdanje bilateralne povezave med državami članicami in tretjimi državami prizadevamo si ustvariti koherentno skupno politiko na tem področju, ampak zagotoviti moramo tudi ustrezno ravnotežje, zato da bodo ustrezno predstavljeni tudi nacionalni interesi. V celoti podpiram načelo vzajemnega priznavanja sodb in to je podlaga za naše sodelovanje v Evropski uniji, ampak spomniti se morate tudi tega, da je treba upoštevati različne pravne tradicije v državah članicah. V skladu s tem želim povedati, da dvomim, ali bi morali to pravilo razširiti tudi na upravne razsodbe. To načelo je bilo razvito za pravosodno ali sodno sodelovanje. In predpostavljamo, da se bodo upoštevali najvišji standardi. Razsodbe v administrativnih primerjih so bolj avtomatične in to pomeni, da je vzajemno priznavanje mnogo bolj tvegano. Če želimo ukiniti načelo oziroma postopek ex equator, bi to lahko pomenilo, da bo pravosodni sistem v Evropski uniji deloval bolj tekoče in Če želimo to storiti, moramo zbrati svoje izkušnje, o njih govoriti in izmenjati moramo tudi najboljše prakse v skupnosti. Najpomembnejše je zaupanje. Zaupanje med, medsebojno zaupanje. To je velik izziv. Vzpostavljamo zakon, ki se potem tudi izvaja. Vem, da je to velik izziv tudi za politike, ki so tukaj. Upam, da bomo dober zgled, da si bomo zaupali in da bo to odlično sporočilo za naše državljane, ki bodo razumeli, da enaki standardi veljajo posod. Hvala. Požadam vseh ni daljši o dodrževanju. Hvala vse nadaljne govornike prosim, da se držijo časa za govor. Naslednji govornik je Alberto Maretati iz italijanskega senata. Beseda je vaša. Potem pa Andrew Brons iz Evropskega parlamenta. Beseda je vaša. Najlepše hvala, gospa predsedojoča. Želel bi povedati nekoliko več, kot sem imel priložnost na plenarnem zasedanju. Pripričan sem, da Evropska unija uh, nima na voljo veliko časa. Imamo velike zamude na programu organizacije uh, tistega, bi jaz, kar bi jaz imenoval uh, organizacija boja proti kriminalu. In zaradi tega ni več dovolj, da analiziramo pojav kriminala, ki se na mednarodnem eh, ravni vedno bolj razrašča. Ni dovolj, da ponavljamo to, kar se dogaja v Evropi na področju organiziranega kriminala, ne glede eh, na razvitost eh, in industrializacijo posameznega območja. Vse to se dogaja, prihaja do recikliranja, ki bistveno obtežuje naše gospodarstvo. Če govorimo resno in ne samo teoretično, potem moramo analizirati inštitute, ki smo jih že opredelili v državah članicah in tukaj mislim na svojo državo, na Italijo, o kateri bom še spregovoril in na katere je opozorila že Evropa v svojih eh, sklepih, eh, priporočilih in podobno. Torej, moramo imeti neke eh, skupne enotne eh, enote sodne policije in podobno. E, če e, na jugu Italije v Kalabriji pet e, ljudi zgreši neko kaznivo dejanje, potem ga je treba spremljati tudi v Nemčiji, če se nekaj organizira v Albaniji in se potem to prenese preko Italijo v, in naprej v Kolumbijo, če gre za tiho tapljenje drog in podobno. Kako eh, naj se ukvarjamo z takimi mednarodnimi kaznivimi dejanji, z mednarodno kazn, eh, sodno strukturo eh, in organi pregona. Ni dovolj, da imamo Europol, treba je opredeliti na novo njegove prestojnosti. Eurojust mora postati centar koordinacije in informatiziranega znanja z ustreznimi podatkovnimi bazami. Potrebujemo eh, sodno oblast, ki bo lahko koordinirala in razvijala ustrezne odzive. Tukaj ne gre za to, da bi um, zanikali uh, eh, op, pooblastila in suverenost posameznih držav, ampak gre za njihovo okrepitev. Dejansko se moramo boriti proti zaostankom, eh, proti eh, evroskepticizmu posameznih držav. To pomeni, okrepiti ne le Evropsko unijo, ampak tudi posamezne države članice. Potrebujemo podatkovne baze, informatizacijo na vseh ravnah, ravneh Eurojust in tako dalje. In tem organizmom moramo dati čim širša pooblastila in ne zavlačevati točno moramo postaviti meje, kje so njihove odgovornosti in njihova pooblastila. Podobno si ni mogoče zamisliti eh, drugačnih eh, mednarodnih organizacij, razmišljam tudi o eh, Evropskem tožilstvu, katerega namen bi bil eh, zbirati informacije eh, v nekem centru, eh, ki bi potem bil na voljo za uporabo za posamezna tužilstva na nacionalnih ravneh. Torej, potrebujemo organizme, inštitute, ki bodo učinkoviti in ki mora, kjer moramo zagotoviti ustrezne, eh, ustrezno preuzemanje odgovornosti. To seveda izhaja iz, pozna, iz posameznih držav članic in ravno tako tudi od Evropske komisije. Najlepše hvala. Děkuji také velmi a dalším přihlášením. Hvala lepa. Naslednji govornik je Andrew Brons, evropski poslanec. Uh, Hvala. Skupno trgovsko območje naj bi imelo tudi skupni pravni sistem. Mislim, da je to zmota. Združeno kraljestvo deluje čisto v redu s tremi pravnimi sistemi. Imamo pogodbeno pravo, in izbira pravnega sistema se izbere na podlagi domicila posameznih strani v primeru. En dokument, ki kroži in pripravili so ga trije skupni odbori Evropskega parlamenta, gre celo tako daleč, da bi naj imeli skupno enotno pogodbeno pravo. Mislim, da se je naš pravni sistem razvijal na podlagi običajnega prava. In če bi to zamenjali z enim kodificiranim sistemom, bi to bilo grozno za naše državljane. Isti dokument namiguje, da bi naj imeli tudi skupni kazenski sistem. Implicitno To pomeni, da bi naj ukinili naš sistem, britanski sistem, ki ne vodi samo v hitrejše pravdanje, ampak je lažji, lažji tudi za toživce in za branitelje. Britanski sistem bi bil s tem oslabljen in britanski voljivci bi bili zgroženi, če bi se karkoli od tega zgodilo. Mislim, da skupnega trgovskega območja, ni treba očrniti z skupnim pravnim sistemom. Hvala. Děkuji také a následuje. Hvala. Sedaj pa gospod Slopnik Slovenskega parlamenta. Beseda je vaša. Spoštovane kolegice in kolegi, Republika Slovenija je v procesu načrtovanja prihodnega večletnega programa za območje svobode varnosti in pravice za obdobje med letom dva tisoč deset in dva tisoč štirinajst ves čas zelo aktivna. prvi koraki za pripravo novega programa so bili storjeni že med portugalskim in slovenskim predsedovanjem v okviru skupine futura v okviru katere so bile organizirane razprave o temeljnih izzivih in nalogah za zagotavljanje območja svobode varnosti in pravice v času po izteku haaškega programa priprave so se zaključile s portoroškim dokumentom ki je bil eden temeljnih dokumentov za določitev smernic za nadaljnje delo na tem področju. učinkovitejše sodno varstvo zahteva vzajemno priznavanje sodnih odločb zato pa je potrebno vzajemno zaupanje. izpolnjevanje minimalnih procesnih jamstev s strani sodišča države izvora sodne odločbe je temelj za medsebojno zaupanje med državami članicami in s tem zagotavljanje cilja prostega pretoka sodnih odločb med državami članicami zato pa je potrebno zagotoviti temeljne procesne predpostavke kot so zagotavljanje kontradiktornosti postopka pravilnih vročitev pravice do pravnega sredstva in delna harmonizacija izvršbe. na področju civilnih in gospodarskih zadev si je potrebno prizadevati za odprto za odpravo eksekvaturnega postopka oziroma kakršnegakoli drugega postopka katerega namen je preizkus tuje sodne odločbe v državi izvršitve. pri oblikovanju nadaljnjih aktov je treba eh, tudi zaradi velikih konceptualnih razlik med državami članicami zavzeti pragmatičen pristop in izhajati iz že uveljavljenih ureditev da se zagotovi koherentnost pri čemer je potrebno spoštovanje splošnih načel subsidiarnosti in proporcionalnosti. pozornost bo potrebno posvetiti ukrepom katerih namen je krepitev vzajemnega zaupanja in sicer sprejetje zakonodaje ki določa procesne standarde eh, s tem mislimo zlasti na pravico do zagovornika pravico do tolmačenja republika slovenija namreč podpira predlog okvirnega sklepa sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih z nekaterimi manjšimi spremembami pravica do obvestitve čas trajanja pridržanja in domneva nedolžnosti nadalje izobraževanje uporabnikov do sedaj sprejete zakonodaje in zagotovitev njihove povezanosti z orodji evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah eurojusta in evropske mreže za izobraževanje v pravosodju in nenazadnje zagotavljanje izobraževanja in spoznavanja kazensko pravnih sistemov drugih držav članic saj je eden izmed osnovnih razlogov vzajemnega nezaupanja zagotovo tudi različnost kazensko pravnih sistemov držav članic. Hvala lepa. Hvala, gospod Slapnik. Naslednji govornik je Lord Bonis iz House of Lords, zgornjega doma angliškega parlamenta in potem Julius Sabatos iz litvanskega parlamenta. Izvolite. Prosila bi vas, da se še naprej javljate k besedi neposredno z vašega mesta ali pa pisno. Najlepše hvala za besedo in upam, da se eh, razumemo, sedim tukaj zaradi tega, ker je to delovna skupina. Na delovnih skupinah se pač sedi. Povdarjam, da eh, podpiram koncept um, območja svobode, varnosti in pravice v Evropi karkoli bom rekel, ni izziv temu konceptu. Mi nismo le eh, trgovinski blok in to, kar želimo doseči za štokolmskim programom, je vse hvale vredno. Ampak, kot sem že rekel na plenarnem delu zasedanja, ta eh, program potrebuje jasno zastavljene prioritete. In v tej delovni skupini ne smemo delati samo na generalni ravni, ampak se moramo določiti, katere specifične vidike eh, moramo razviti, da bi izboljšali eh, eh, pravice državljanov Evrope. Kot prvo je to ukinitev postopka ex-equator, kajti to je toliko pomembnejše v čezmejnih postopkih. Potem so tukaj pravice eh, strank v postopku, še zlasti v kazenskem postopku. Te pravice morajo biti enako zagotovljene po celi Evropski uniji. To je nekaj, na čemer moramo delati. To ne pomeni harmonizacije kazenskega prava vseh držav. Problemi pa bodo nastali, po mojem mnenju, takrat, ko bomo imeli program, ki bo postavljal specifične naloge. Dal sem pa sedaj le dva primera. Eh, potem bomo spet šli v splošne eh, zadeve, kot so naprimer pravila o dedovanju. In eh, House of Lords na tem področju izvaja preiskavo. Potem evropski. Um, certifikat o dedovanju bi bil prav gotovo izredno koristen za eh, delavce v pravni stroki. Na ta način bi si prihranili državljani veliko stroškov. Ogromno eh, težav se pojava v Evropski uniji, kjer imamo 27 različnih pravnih redov. Vsi seveda se strinjamo, da se moramo boriti proti organiziranemu kriminalu, eh, priseljevanju in trgovanju z ljudmi, ampak tega ne moremo narediti čez noč, moramo ljudem pomagati na dnevni osnovi. Podal vam bom tri primere in verjamem, da obstaja še veliko drugih, ki bi jih morala preučiti ta delovna skupina in najti zanje rešitve. Hvala. Yep. Ja, Děkuji moc za ty Najlepše hvala. Hvala za vaš komentar. In zadnji govornik danes je Julius Sabatauskus iz Litve. Zvolite. Kolegos. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Program poudarja pomen medsebojnega priznavanja sodnih določb, kar seveda eh, Litva tudi podpira. Eh, sodbe v civilnih zadevah je treba sprejeti kot take brez umestnih postopkov. In podpiramo tudi ukinitev postopka eksekvator, ki se zelo pogosto zahteva v drugih državah članicah pri izvajanju sodb, ki so bile sprejeti v drugi državi članici. E, ravno tako e, moramo pri tem skrbeti, da imamo pravila za izogibanje e, kolizije pravnih določb, pa tudi na področjih, kot so e, mednarodno družinsko pravo. Litva pozitivno gleda na medsebojno priznavanje sodb na upravnem področju ali pa vsaj v nekaterih upravnih zadevah. Izvrševanje pravice v Evropi in odprava različnih ovir za medsebojno priznavanje sodb je nekaj, za kar se moramo prizadevati in za kar moramo sprejeti avtentične inštrumente, ki jih bomo priznavali. Pri tem pa potrebujemo določen nadzor, kako se bo to izvajalo. Iskati moramo napredek eh, v situacijah, ko prihaja do eh, nasprotnih interesov različnih pravnih sistemov. Eh, v civilnih in gospodarskih zadevah pa nam taka konkretna formulacija ni všeč. Obstajajo območja, kjer ne moremo koordinirati nasprotujoči si pravnih sistemov. Ravno tako menimo, da določene standarde potrebujemo tudi za civilne postopke pri medsebojnem priznavanju. Namreč ni popolnoma jasno, to moramo povdariti, ali bodo interni standardi harmonizirani in to določbo je treba tudi bolj jasno formulirati. Ravno tako moramo bolj jasno definirati eh, zaščito pogodbenih razmer eh, oziroma razmeri in eh, Litva ne podpira materialne standarde v pogodbenem pravu. Ravno tako je zelo pomembno, da pri boju proti organiziranemu kriminalu zaščitimo priče na najrazličnejše načine z različnimi ukrepi in pri tem ne pozabimo na razne vidike zaščite z nadomestilo škode in podobno. Te zadeve je treba jasno opredeliti, upoštevati pa tudi diskrecijo in pravne, pravne načela posameznih držav članic. Děkuji za to vystoupení a ještě se... Najlepše hvala. In iz eh, Evropskega parlamenta je zaprosil za besedo gospod Tadeo Švivka. Najlepše hvala, gospod predsedujoča. Kot prvo, naj se vam Iskreno zahvalim za to možnost izmenjave mnen eh, pri gradnji območja svobode varnosti in pravice v Evropski uniji. Mislim, da je to izvrstna priložnost, da dejansko izvemo, kaj v nacionalnih parlamentih o tem mislijo. Član sem odbora za pravne zadeve Evropskega parlamenta in tudi poročevalec dokumenta eh, Brusel 1 v pogodbenem in civilnem pravu. In ravno to poznavanje parlam nacionalnih parlamentov je nekaj, kar nam manjka v Evropskem parlamentu in zato bom pri pripravi svojega poročila uporabil eh, znanje, ki ga bom pridobil danes. Naj pa vam podam tudi nekaj svojih osnovnih pripomb. Kot prvo, popolnoma sem pripričan, da bolj kot kadarkoli prej potrebujemo dinamično sodelovanje pri gradnji pravne kulture skupnosti. Vsi vemo, da imajo države članice drugačne pravne tradicije in sisteme in to je popolnoma uh, samo po sebi umevno. Ravno tako se zavedamo, da te pravni sistemi eh, v državnih članicah drugače delujejo. Torej, zaupanje, ki ga imamo en do drugega, ni stotno, ni brezpogojno. Če želimo, da bi štokholmski program uspel, potem moramo se za to še posebej potruditi. Ne gre za prvi poskus na tem področju. Če želimo, da se štokholmski program obnese, potem moramo zgraditi medsebojno zaupanje. Naj eh, tukaj podam eh, poziv vam, članom nacionalnih parlamentov, da pri svojem delu v državah članicah eh, se zavedate oziroma ne pozabite na potrebo gradnje skupne pravne kulture v skupnosti. In kaj je tukaj bistvenega? Ravno izvajanje oziroma implementacija. Ne gre le za kakovost, ampak tudi dinamiko, hitrost izvajanja evropskih pravnih aktov. Vsi vemo, da včasih eh, zaostajamo za eh, roki, za eh, uradnimi časovnicami in posamezne države članice niso ravno hitre pri izvajanju evropskih direktiv in ured. To pa seveda izpodkopava zaupanje državljanov v Evropsko unijo. In sedaj glede ukinitve načela eksekvator. Z veseljem slišim, da ste za to, da se ta postopek ukine in na ta način bo naš sistem deloval eh, manj uvirano, celotni postopek za državljana bo krajši in skrajšanje čakalnih dob je bistvenega pomena, po mojem mnenju. Uh, Ko sem eh, poslušal različne vlade držav članic, sem ugotovil, da potrebujemo določeno vrsto nadzora. Namreč nadzorovati moramo izvajanje sodb, način, kako se izvajajo in zato moramo razviti nov sistem nadzora. Naj omenim še nekaj. Delamo uh, v atmosferi velike pravne raznolikosti. Tako je anglosaški sistem popolnoma drugačen od kontinentalnega. Vendar pa nas to ne sme ovirati pri naših naporih da ta sistem začne delovati bolje in da se harmonizira. To pa ne pomeni, da ga poenotimo, le bolj učinkovitega ga moramo narediti. To seveda ne pomeni, da bomo imeli um, eno kazensko ali um, drugačno obsodbo za eno vrsto kaznivega dejanja. Vendar pri organiziranem kriminalu lahko razmišljamo o bolj posnotenih postopkih, naprimer pri trgovanju z ljudmi, zunanjami, mejami, trgovino z drogo in tako dalje. Tam je treba delovati hitro in izvajati moramo skupne rešitve. O tem bomo seveda morali še veliko razpravljati, ampak imamo, pripričan sem, veliko skupnih podlag. Če se prav spomnim, mislim, da je bilo pred enim letom, je potekala velika razprava o tem, kako uh, kaznovati um, prekrške proti okolju. Bila je to zelo razgreta razprava, kako kaznovani države članice so uporabljale in uporabljajo različne ukrepe in podobno. Vendar kljub vsemu smo se na koncu zedinili in našli konsens, ki je bil spremljiv za vse s katerim smo vsi lahko živeli. To zdaj kaže, da če si res želimo, potem lahko najdemo skupne rešitve. Če obstaja volja, obstaja tudi pot. In od tot moj poziv vam. Dobivamo se sicer redko, le enkrat na leto. Torej pozivam vas, da okrepite sodelovanje med nekaterimi odbori v nacionalnih parlamentih in odborom za pravne zadeve Evropskega parlamenta. To je ena od zahtev Lizbonske pogodbe, ki bo kmalo stopila v veljavo. Če želimo sprejemati dobro zakonodajo, potem je to nujno potrebno. Najlepše hvala. Děkuji eh, za to vystoupení. A... Najlepše hvala za vaš prispevek. In sedaj dajem besedo gospodu Mendesu de Vigu, mojemu sopredsedujočemu. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Dovolite, da najprej izrečem svoje strinjanje s tem, kar je povedal predsednik eh, odbora za pravne zadeve. Rikuje, da potrebujemo več takih sestankov. Sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi odbori in našimi odbori je zelo pomembno, predvsem tudi v luči Lizbonske pogodbe. In sicer, da povežemo pristojnosti pristojnosti Evropskega parlamenta z pristojnostmi nacionalnih parlamentov. Že pred nekaj leti sem sodeloval pri eh, Kosaku in vendar s tem ne pokrivamo vsega. V Kosaku eh, so razprave pogosto zelo splošne. Potrebujemo pa bolj strokovne razprave. David Martin je predlagal in to eh, bomo tudi uresničili na plenarnem zasedanju parlamenta v naslednjih tednih, se pravi, da bodo eh, bilateralni kontakti postali eh, nekaj, kar bo imelo bolj institucionalni značaj. Se pravi, sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, s katerimi želimo razpravljati o rešitvah. Vsi smo poslanci in zato nam gre za to, da izboljšamo življenje državljank in državljanov in da se ukvarjamo s tistimi področji, ki povzročajo težave. Odgovori pogosto ne zadostujejo in tudi niso dovolj dobri, racionaln, racionalno gledano. Ta, to se dogaja na več področjih, v kmetijstvu, na področju okolja in tako naprej. In seveda to velja tudi za področja uh, ki jih pokrivata eh, pravosodje in notranje zadeve. Če menimo, da, sta, da je Evropska unija samo neke vrste super trg, to enostavno ne drži. In to tudi ni bilo v duhu ustanoviteljev Šumana in drugih, ki so imeli pred očmi povsem drugačen politični projekt in zato potrebujemo napredke na konkretnih področjih. In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 druga področja, ki zaostajajo, lahko nadoknadijo zamudo. Padec berlinskega zidu je sprožil različne politične razvoje v Evropski uniji. Ne moremo govoriti samo o notranjem trgu, o skupni valuti in tako naprej. To ne zadostuje. Seveda ni vedno enostavno. Vendar, če pa mislimo naprimer na skupno zunanjo in varnostno politiko, ki je res še v pobojih. Vendar, kljub temu, tudi tam beležimo napredke. Stokholm, Den Haag ni bil tako usklajen, kot smo si želeli. Tu smo malo zaostali za pričakovanje. To je kot z vozilom, z avtomobilom, ki malo zapelje in se potem spet ustavi in tako naprej. In potem je pač treba spet uh, Eh, stopiti na plin in malo hitreje eh, se peljati. Torej celotno področje pravosodja in notranjih zadev, tretji stebr, to eh, se bo seveda preneslo na področje skupnosti s določenimi posebnostmi in tu bodo se odločali tudi nacionalni parlamenti. Vsi smo del neke skupne avanture. Pripravili smo naprimer skupno listino temeljnih pravic in vsi se strinjamo, da potrebujemo napredek. Treba si je ogledati, kaj nam ponuja Štokholm, kaj nam sploh lahko ponudi. Eh, se to je odvisno tudi od nas. Torej, vse je seveda, seveda odvisno tudi od vidika, iz katerega gledamo na eh, zadevo. Če vidimo v Evropi neko dodano vrednost, potem bomo lahko storili veliko za državljane in državljanke gospa predsedujoča, tako kot v filmu Kazablanka. Rik uh, igra Henry Bogart in reče komisarju, to bi lahko bil začetek krasnega prijateljstva. Tako si tudi jaz to želim. Seveda nismo vsi vedno na isti valovni eh, dolžini. Današnji sestanek tu v Bruslu je začetek lepega eh, prijateljstva, eh, v katerem bomo izpolnjevali to, kar si želijo ljudje. Hvala za ta sestanek in hvala tudi predsedujoči, ki tako dobro vodi ta sestanek. Eh, hvala lepa za vaše prijazne besede. Sedaj pa bi vprašala, če se še kdo želi prijaviti k besedi. Vidim, da nekdo dviguje roko. Ali nam lahko poveste, kdo se? Hvala. Juan Madrija sem podpredsednik odbora za pravne zadeve Španskega parlamenta. Želel sem dati nekaj pripomp o temi, ki mi je še posebej pri srcu in ki je, mislim, da tudi zelo pomembna. V Španiji je veliko več eh, tudi kaznivih dejanj proti mladoletnim osebam in mislim, da je treba okrepiti pravno varstvo mladoletnih oseb. To je tema, ki se tiče vseh držav. Torej, eh, ta starost eh, zaščite mladoletnih je različna v posameznih državah in to bi bilo treba enotiti. Treba je okrepiti tudi odgovornost, torej ne samo odgovornost staršev, to več tudi kazensko, kazensko pravno odgovornost. In mogoče bi bilo dobro, če bi eh, poenotili tudi izpolnjevanje oziroma izvajanje nacionalnih dolžnosti, naprimer zaščita oziroma varstvo družin. Mislim, da je treba uskladiti tudi eh, pravo, ki ureja zakonske zveze in mogoče tudi pravo, ki ureja ločitve. In razen tega naj bi si zauzemali za skupno politiko priseljevanja. Predvsem potrebujemo strug nadzor v vseh eh, državah članicah, predvsem glede nezakonitega priseljevanja. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Uh, vaš sopredsedujoči me je izval, da še nekaj dodam. Prejšnji predgovornik je govoril o harmonizaciji in z vsem spoštovanjem moram reči, da je to težava, s katero se soočamo, ko govorimo naprimer o harmonizaciji družinskih in premoženskih zadev. To je nekaj, kar bi sicer lahko naredili eh, za to, da bi imeli državljani kratkoročne koristi, ampak ne glede, kako si to želimo, bojim se, da do tega ne bo prišlo. Moramo postaviti, določiti, kaj specifično se lahko naredi. To ne pomeni, da o drugih zadevah ne moremo razmišljati in se z njimi ukvarjati, ampak iščemo nekaj, kar je izvodli, izvedljivo kratkoročno in to moramo postaviti na vr, prednostno lestvico na vrh. E, omenil bi nekaj, kar se nanaša specifično na Združeno kraljestvo. Prosim, e, ne mislite, da smo proti štokholmskemu programu kakorkoli, ravno obratno. Res podpiramo ga, vendar pa ni realno, da bi predpostavili, da večina zadev, za katerih iščemo skupno eh, rešitev, dejansko ni zelo težka in ne zahteva veliko časa in da bi potrebovali harmonizacijo eh, zakonov 27 različnih držav članic. Eh, Že za Združeno kraljestvo, ki ima običajno pravo, je to zelo težko, kaj šele harmonizacija 27 različnih pravnih sistemov, medsebojno zaupanje, postopkovne pravice in podobno. To so zadeve, ki jih lahko izvedemo v realnem svetu. To je izvedljivo in to niso le eh, aspiracije. Dobro. Najlepše hvala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 čas do sedme in zdaj malo če šesto, tako da mislim, da imamo še nekaj časa za to razpravo in za ta dialog. Torej, jaz govornika pred mano nisem razumel tako, da je Združeno kraljestvo proti stokholmskemu programu. Ne, jaz sem uh, pravzaprav se odzval samo na izjave različnih euroskeptikov iz Združenega kraljestva, ki so govorili tudi na plenarnem zasedanju, ki so se izrekli proti skupnim rešitvam. Ampak to me tudi ne moti nasprotno, temveč to je pravzaprav do, eh, dodatna spodbuda, da iščemo tisto, kjer lahko najdemo nek dogovor. In kolegu iz Španije želim povedati naslednje. Torej, Eh, zelo napeto špansko predsedstvo je pred nami in veselim se eh, živahnih razprav s španskim predsedstvom. Eh, prej v svojem prispevku nisem omenil naslednjega, kar je pa pomembno in sicer stališče Evropskega parlamenta glede priznavanja in izvajanja sodb tam, kjer so se države članice dogovorile in ima Evropska unija tako eh, rekoč monopolni položaj in sicer, kjer gre za izključno pristojnost skupnosti. Ob proti koncu zadnjega mandata smo razpravljali o mojem mnenju, eh, v katerem je rečeno, da potrebujemo še malo časa, mogoče sicer ne več let. Vendar, da lahko v nekaterih primerjih sprejmejo države članice eh, pogodbe s tretjimi državami, tudi če je vsebina takih podgodb izključno v eh, pristojnosti skupnosti. Se pravi, da ni nujno, da Evropska unija govori zmeraj v imenu vseh 27 držav, prihodne pa še več držav države, ki eh, se tičejo recimo predvsem dveh držav ali, tri, eh, ali treh držav, od teh se lahko dogovorijo tudi države same in to je zaželeno. Če, eh, ko gre naprimer za posebne okoliščine, za geografske ali tudi zgodovinske okoliščine. Torej v tem primeru obstajajo možnosti za bilateralne sporazume, tudi če gre pravzaprav za pristopnost pristojnost skupnosti. Mislim, da če ravnamo tako pragmatično pri iskanju rešitev, rešitev potem bo pravo skupnosti, ki ga bomo v prihodnje ustvarili, podprto tudi s štokholmskim programom in seveda eh, bo s tem, eh, torej ga bodo podprli tudi državljani in državljanke. Albert. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Maltatiju iz Italije. Hvala, eh, gospa predsedujoča. Torej nočem eh, nekako izrabiti vašega potrpljenja, eh, ampak ker imamo toliko časa na voljo, želim tu izpostaviti neko prošnjo. In sicer eh, vsi smo se odločili za to novo pot sodelovanja in vključevanja nacionalnih parlamentov na osnovi nove pogodbe. Torej, poslušal sem prispevke in no, vsi se mi zdijo eh, kakovostni. Pomembna vprašanja so bila postavljena, kar zadeva civilno pravo naprimer, kar zadeva mladoletne osebe, kar zadeva priseljevanje, tudi jaz sem omenil nekaj prioritet. In sprašujem se, kakšen bo učinek teh prispevkov? E, torej, kaj se bo zgodilo s to razpravo, ki jo imamo danes? Seveda si ne pričakujem nekih hitrih odgovorov, ampak če gre za novo pot sodelovanja, upam, da bo v Evropskem parlamentu ustanovljen nek organ, ki bo tudi preverjal uh, in poskrbel za napredek eh, tega dialoga. Drugače bo imeli, bomo imeli nešteto sestankov in tam izpostavljali naše želje in naše izkušnje, vendar ne bomo vedeli, eh, kako so se stvari nadaljevale. Torej, jaz želim, da bi se začela pripravljati neka strategija, ki bi tudi zagotavljala, da bodo prispevki eh, vodili do rezultatov, se pravi, da se eh, obveščajo. Uh, poslanci o tem, kaj je bilo tu rečeno in kaj lahko uh, izvajamo skupaj, oziroma eh, kako eh, bo eh, tudi organizirana ta razdeljena razdelitev pristojnosti. Hvala, preden dajem besedo poročevalcu, želim pa še samo podati nekaj komentarjev. Mislim, da se vsi strinjamo, da je izvrševanje prava in zagotavljanje varnosti za državljane zelo pomembno za vse državljane v Evropi. To je tudi nekaj, kar pričakujejo od držav članic. Vendar to pričakujejo tudi na evropski ravni. Mislim, da je naša odgovornost, da si prizadevamo to zagotoviti. Štokholmski program je prav gotovo dobro orodje za to. Sedaj pa želim nekaj dodati k temu, kar je povedal gospod Maritati. Res je, potrebujemo strukturo, s katero bi lahko poglobili določena vprašanja. Omenjala sem še kosak. S kosakom imamo 20 let izkušenj in vemo, da ko razpravljamo, o zadevah med različnimi odbori, naprimer med odbori za evropske zadeve v nacionalnih parlamentih, torej ko nacionalni poslanci razpravljajo o določenih zadevah, potem dejansko lahko najdemo skupna stališča in iščemo načine za doseganje skupnega cilja. Mislim, da je območje pravice in varnosti, prav gotovo takšno, ki si zasluži strukturo, ki je podobna kosako. To je struktura ali platforma, s katero bi lahko zagotovili podlago za doseganje napredka na skupnih vprašanjih. Toliko od mene, sedaj pa dajem besedo poročevalcu. Poročevalec bo povzel razpravo danes. Tak, Hvala lepa. V začetku že lahko povem, da se zdi, da smo dosegli precej visoko stopnjo soglasja, kar zadeva odpravo načela eksekvator. Sveda ostaja še odprta vprašanja. Imamo različna mnenja in morda bi lahko določili različne prednostne naloge, kar zadeva upravne razsodbe v posameznih državah, ampak prav gotovo lahko govorimo o različnih vrstah sodb. Po drugi strani pa obstaja visoka stopnja soglasja, kako se mi zdi. Prav tako smo govorili o harmonizaciji in o tem, da bi šli še dlje. Omenili smo različna področja prava in tukaj omenjam naprimer družinsko pravo pri katerem bi lahko upoštevali nacionalne tradicije in to bi vodilo v različne težave. Ampak posvetili smo se procesu ex equator, kajti to se nam zdi neke vrste naravni korak, če želimo iti še naprej v svojih prizadevanjih. Kajti, če zbližujemo pravne sisteme posameznih držav in se zbližujejo tudi ljudje posameznih držav, potem je naravno in jasno, da razpravljamo tudi o nadaljnih korakih. Sedaj pa specifičnosti, kar zadeva opustitev načela eksekvator. Mislim, da moramo razpravljati o vprašanjih, kot so pravna varnost. Slišali smo že, da da obstajajo razlike med različnimi pravnimi redi, imamo različne pravne tradicije, vendar vseeno si prizadevamo zbližati te različne sisteme. To je moj povzetek današnje razprave. Hvala. Děkuji také našemu panu zpravodaji a. Hvala lepa. Podati želim še nekaj tehničnih komentarjev, še prej pa dajem besedo gospodu Mendesu de Vigo. Hvala, gospa predsedujoča. Naš poročevalec je zelo dobro povzel našo razpravo in upam, da bomo jutri v sklepih lahko prebrali. Upam, da ne bo pretiraval s svojimi zaključki, ampak upam, da bomo lahko prebrali vse to, o čemer smo govorili. Naš kolega iz italijanskega senata je prav tako omenil nekaj pomembnega. Morda bi lahko sklepe oblikovali tako, da bi institucionalizirali te sreč, ta srečanja, da to ni samo enkratno srečanje in da vse skupaj visi nekako v zraku brez kakršnega koli spremljanja. Morda bi lahko v svojih sklepih predlagali, da bi naše stike institucionalizirali. To je več ali manj vse. V mojem jeziku velja pregovor, da kdorkoli je kratek, je dvakrat bolj učinkovit kot nekdo, ki govori predolgo, zato predlagam, da se spet vidimo jutri. Také se těším na shledání, děkuji panu Mendezovi. Hvala. Da, tudi sama se že veselim, da se vidimo spet jutri. Hvala gospod Mendes Devigo, hvala gospod Afsan, hvala vam vsem, da ste prišli in prispevali k tej razpravi na zelo konstruktiven način. Hvala tudi tolmačem, kajti zaradi njih smo se lahko razumeli. Spominjam oziroma opominjam pa vas, da bo naslednja točka na našem programu večerja, ki jo bo gostil gospod Buzek ob 7 uri in 15 minut v zgradbi Paul Henri Spock. Hvala lepa in želim vam lep večer.